politična skupina zelenih in liberalcev sem dobil poimenovanja v odbore in delegacije. Seznam eh, teh imenovanj bo objavljen zapisnikom tega zasedanja. Če eh, nihče temu ne bo ogovarjal, bodo ta imenovanja s tem tudi sprejeta. Odbor za okolje je podal popravek besedila